tolmačenje. Enotnost v eh, raznolikosti je naše načelo. Sedaj pa bomo prisluhnili tolmačem, ki bodo prebrali sporočilo. Danes teče že 35. dan delovnega spora zaradi enostransko usiljenih, neuromteženih in nepravičnih delovnih pogojev strani uprave Evropskega parlamenta. Zato vas z obžalovanjem obveščamo, da bomo s sestankom zaključili točno ob 18.30, torej ob predvidenem koncu sestanka. Najlepša hvala za vaše razumevanje. Nismo slišali vašega sporočila, pravi predsedujoča. La France, est-ce que vous êtes prêt? Ali je francoska kabina pripravljena? Dobr dan, beseda je vaša. Merci beaucoup. Hvala lepa za vaše sporočilo. Nisem slišala francoske kabine, mogoče je, eh, imate težave z mikrofonom. Ne, sedaj pa vas slišim dobro. Sedaj bomo začeli z sejo, najprej sprejetje dnevnega reda. Če eh, nihče temu nasprotuje, je dnevni red sprejet. Potem sprejetje zapisnikov sej s dne 7. junija 20. in 21. junija 2018. Ti zapisniki veljajo za sprejete, če ni nobenih pripomp, pripomp ni. Potem pa sporočila eh, predsedujoče. Dragi kolegi, kot veste, je. Eh, bilo, je prišlo na plenarnem zasedanju do zavrnitve treh dokumentov iz svežnja za mobilnost. O tem se bomo pogovarjali na sej koordinatorjev danes. In takoj bomo začeli z prvo točko. Gre za proračun za leto 2019. Gre za mnenje za pristojni odbor za proračun. Gospod Telička je naš poročevalec in mu kar dajem besedo. Potem pa bo potekala razprava. Gospod Telička, dober dan. Hvala lepa, gospa predsedojoča. Dragi kolegi, mislim, da mi ni treba govoriti o podrobnostih, kajti mislim, da uh, smo razmeroma enotnega mnenja predlagan proračun Evropske komisije ostaje razmeroma stabilen, seveda pa se bodo pojavile težave takoj, ko eh, se bomo začeli pogajati za svetom. Mislim, da ni potrebno posebej opozarjati na to, eh, kakšne eh, so smernice odbora za promet, kaj za nas pomeni proračunska stabilnost in kaj je za nas minimum ampak ne vseeno upozorim na temeljne točke, v katerih bo potrebno še razmisliti. Gre za reze pri Evropskem skladu za strateška vlaganja, potem eh, finančni programi eh, se bodo iztekli, eh, vlagatelji potrebujejo stabilnost. Še prav posebej, ko gre za projekte, ki se financirajo za sredstvi Evropske unije, uh, Potem agencije EASA, EMSA in tako naprej. Njihov mandat je bil podaljšan v zadnjem letu in zato bodo te agencije potrebovale tudi dodatna sredstva. Potrebujemo kontinuiteto tudi pri eh, financiranju eh, agencij, kajti od njih smo odvisni eh, pri velikem delu izvajanja zakonodaje Evropske unije. Potem pa program Cesar. Uh, in pa eh, čisto ne bo, reforme, eh, ki jih je potrebno izvesti. Eh, mislim, da tukaj ne more biti kompromisov in pa Galilejo še zmeraj čakamo, da bo osem satelitov popolnoma operativnih. Torej, proračunska stabilnost je naša minimalna zahteva. Ampak ob vseh teh elementih, s katerimi upam, da se bomo vsi strinjali, sta tukaj še dve zelo pomembni točki in upam, da se tudi glede teh dveh točk strinjamo. Gre za uh, druge vidike povezane z uh, proračunom. Leto 2019 eh, je zadnje proračunsko leto v uh, tem mandatu in. Zaradi tega je potrebno poskrbeti še za izvedbo določenih projektov pred koncem sklica, recimo pilotni projekti. Zadnjič v našem sklicu imamo priložnost, da zagotovimo določeno finančno podporo za projekte, ki so neposredno povezani z našim političnim delom in pa zakonodajnimi dosjeji, na področju katerih eh, si trenutno prizadevamo. Torej, mislim, da bi eh, to morali biti pomembni kriteriji, ki jih bo potrebno upoštevati pri izbiri projektov in pa eh, dejavnosti, ki jih bomo predložili odboru za proračun. Poleg tega bi rad povdaril tudi, oziroma bi rad predlagal in bi vas eh, povabil, da se mi pri tem povabilu pridružite eh, in sicer, da izvajamo pritisk na eh, komisijo, kar zadeva izvajanje teh projektov. Naslednji vidik, ki bi ga rad izpostavil, je, pa je eh, povezan eh, vsaj po logiki z tem in sicer gre eh, za proračunsko postavko v zvezi z pravicami potnikov. Če si to dobro ogledamo, vidimo, da ne gre za ravno veliko finančnih sredstev. Lahko bi rekli, da gre za malenkosten znesek, če si to bolj natančno ogledamo, ampak v evropski politiki lahko vidimo, kako zelo pomembno je, da ljudi seznanimo z našimi projekti v času eh, lažnih eh, novic in zaradi tega mislim, da je potrebno poskrbeti za večje ozaveščanje. Tako da bodo ljudje eh, točno vedeli, kaj jih čaka, kaj prihaja iz Evropske unije študije kažejo, da eh, ozaveščanja zagotovo ni dovolj eh, in da bi lahko storili veliko več in mislim, da bi o tem morali razmišljati, recimo, ko govorimo o pravicah potnikov. Tukaj eh, so informacije še kako pomembne. Mislim, da je moje poročilo kristalno jasno. Mislim, eh, da smo eh, dobro razmislili o vseh eh, predlogih in da se strinjamo s stališčem, ki ga želim predstaviti odboru za proračun. Najlepša hvala. Hvala lepa, gospod Telička, za to zelo jasno predstavitev. Sedaj pa razprava, gospod Selvini, beseda je vaša. Hvala lepa, gospa predsedojoča naše mnenje, eh, kot mnenje skupine in pa moje osebno mnenje v zvezi z eh, poročilom eh, Telička je potem je povsem v skladu z mnenjem poročevalca. Mislim, da je poročilo povsem usklajeno z načeli naše skupine. Gre za to, da izpostavimo pomen prometa za konkurenčnost eh, Evropske unije. Strinjamo se z poročevalcem in pa njegovim pristopom. Naj izpostavim še specifične točke, recimo kar zadeva pilotne projekte. Eh, gre za štiri temeljna področja, ki so zagotovo eh, zelo pomembna. Najprej instrument povežimo Evropo potrebno je zagotoviti sredstva za ta projekt, ki se je izkazal za še kako pomembnega. Rezultati, ki smo jih dosegli, eh, to eh, dokazujejo in zaradi tega to ne more biti projekt, pri katerem bi varčevali. Druga točka agencije je, EASA IMSA, e, tudi glede tega se povsem strinjamo. E, finančna sredstva e, morajo biti usklajena z dejavnostmi agencije. Tretja točka, Galileo, strateški pomen tega programa je izjemno velik, enako velja tudi za EGNOS. Eh, in kot poročevalec za vesolsko politiko eh, v prihodnem finančnem okviru se z tem pristopom še kako strinjam. In potem še zadnje, četrto področje, raziskave, razvoj. Eh, to ne bo, čisto ne bo, Cezar, z vsem tem se strinjam. Naj dodam še, da smo si ogledali presoje eh, Evropske komisije in pa podatke Evropske komisije. Eh, vendar pa želimo tudi sami oceniti eh, izvajanje pilotnih projektov. To je tudi pravica Evropskega parlamenta v veliki meri se običajno uh, strinjamo, ampak obstajajo tudi projekti, ki so zasnovani v istem duhu in ki bi jih morali uh, enako tudi obravnavati in bomo eh, v parlamentu neodvisno izvedli oceno. Najlepša hvala. Hvala lepa, gospod Salini. Gospoda Roberta Zileja ni v eh, dvorani. Gospod Vandrle, ali ga nadomeščate? Ne. Gospa Izabela De Monte. Vi jo nadomeščate, eh, beseda je vaša. Opravičujem se v imenu kolegice De Monte, eh, kajti je na poti v Bruselj, mislim, da je ravno kar v zraku in zaradi tega bom predstavil njeno mnenje. Najprej bi se rad zahvalil eh, poročevalcu, gospodu Telički, za izjemno dobro opravljeno delo. Eh, prometna politika je še kako pomembna za splošno konkurenčnost in pa eh, socialno in pa ozemelsko kohezijo Evropske unije. Zaradi tega potrebujemo tudi proračun, ki bo v skladu z potrebami projektov, ki se izvajajo v Evropski uniji. Ko govorimo o infrastrukturnih projektih, seveda vemo, da je potrebnih veliko sredstev in priprave zahtevajo zelo dobro načrtovanje, še prav posebej dolgoročno načrtovanje. Zaradi tega eh, ne smemo dovoliti rezov eh, pri projektu Povežimo Evropo in potrebujemo vzpodbude eh, za Evropski sklad za strateška vlaganja. Eh, potrebno je povečati sredstva za 39,5 odstotkov za projekt eh, Povežimo Evropo, to je predlagala Evropska komisija. Vendar pa menimo, da to ne bo dovolj eh, in te sklade je potrebno ustrezno izvajati, v nasprotnem primeru eh, projekti ne bodo zaključeni in s tem bo omajena verodostojnost Evropske unije. Nažalost, eh, Evropsko komisijo ne zanima dovolj eh, turistični sektor, glede na to, da je to tretji največji sektor v Evropski uniji, si zasluži več podpore in potrebno je zagotoviti tudi preglednost dejavnosti Evropske komisije. Najlepša hvala za enkrat za vašo pozornost. Hvala lepa, gospod eh, Ertuk. Eh. Gospod Dalunde, najlepša hvala. Prometna politika Evropske unije je ključnega pomena, za razvoj eh, okoljske eh, in pa eh, prometne trajnosti. In zaradi tega je potrebno dati poudarek tistim projektom, ki so osredotočeni na čezevropska omrežja in sicer na zagotavljanje trajnostnega prometa. Proračun mora odsevati tudi prehod na bolj trajnostne oblike prometa. Najlepša hvala. Hvala lepa. Gospod Talunde, gospa Kilonen, ali nadomeščate gospod Lopes? Ne. Gospa Anderson, torej beseda vaša. Želela sem le pozdraviti eh, to poročilo, povsem podpiram gospoda Teličko, predvsem, ko gre za pravice potnikov in pa za eh, boljše ozaveščanje tudi. Evropsko računsko sodišče je to povdarilo, da ozaveščanja ni dovolj, kar zadeva pravice potnikov in kar lahko skupaj storimo je, da zagotovimo dobre eh, pobude. Samo tretjina državljanov Evropske unije eh, pozna sveženje Evropske unije za eh, pravice potnikov. Mislim, eh, da eh, je dobro, da se pogovarjamo tudi o eh, obrazcu za pritožbe, ki bo veljal posod po Evropski uniji. Mislim, da je to dobro vzpodbuda. Najlepša hvala. Gospod Telička, beseda je ponovno vaša. Hvala lepa, gospa predsedojoča. Ni mi potrebno prav veliko dodati. Mogoče bi izpostavil samo dve točki, ki sta se izkritizirali v tej razpravi um, recimo uh, kohezija, uh, to mislim, da mora biti naš uh, skupen cilj in s tem se povsem strinjam. Strinjam se z gospodom Salinjem tudi, kar zadeva oceno pilotnih projektov. Tudi jaz menim, da bi morali spoštovati strokovno mnenje Evropske komisije, vendar pa moramo predstaviti tudi lastno stališče, kajti. Uh, če uh, se je v preteklosti dogajalo, eh, da je eh, nekdo predstavil projekt in ta potem spoh ni ustrezal prioritetam, naenkrat pa je postal prioritetni projekt Evropske komisije, moramo priznati, da je to nekoliko čudno. Torej, mislim, da moramo podpirati eh, v tem eh, zaključnem obdobju našega eh, mandata, predvsem tiste projekte, ki so usklajeni z našimi prioritetami. Najlepša hvala za vse vaše pobude. Hvala lepa, gospod Telička. Dala sem vam besedo, ker sem, ker sem vam želela še enkrat prisluhniti. Želela sem ta pedagoški pristop k evropskemu proračunu. Sedaj pa dobi besedo e, Evropska komisija. Gospa Ann Montanjo, beseda je vaša. Hvala lepa, gospa predsedojoča, gospod poročevalec. Želela e, bi le izpostaviti nekaj dodatnih elementov e, k temu, kar je bilo že povedano potrebujemo eh, proračun, eh, ki bo v prihodnem letu višji, eh, kot je bilo že izpostavljeno. V vašo informacijo naj vam povem, da predlog Evropske komisije temelji na ocenah, ki se vsakoletno izvajajo in pri tem smo upoštevali tudi vse že odobrene prošnje za eh, subvencije. Torej, Evropska komisija eh, zares eh, toplo sprejema podporo predlaganemu proračunu. Najbrž se spomnite poziva, ki je bil podan letos, torej želimo Eh, izvesti eh, SEF, potem posem skladu z načrtom. Želimo tudi nekoliko nadomestiti eh, zamude, ki so se pojavile. Edino, kar lahko v tem trenutku omenim, je povračilo sredstev iz prejšnjih projektov. Gre za približno 80 milijonov. In, To želimo uporabiti v prihodnjem letu. Razpravljamo pa tudi z Evropsko investicijsko banko in razmišljamo o tem, da eh, bi eh, dali razpis eh, za Evropski sklad za strateška ulaganja. Torej, ko bomo imeli konkreten predlog, vam ga bomo predstavili mogoče jeseni in še dve dodatni točki, kar zadeva proračun agencij. Eh, seveda razumem, eh, da eh, parlament podpira proračun za evropske agencije, ampak naj vam le povem, da proračun za Evropsko železniško agencijo nikakor ni upadel, kajti uveljavo bodo stopile pristojbine. Eh, in zaradi tega bo ta agencija dobila 3,8 milijona dodatnih eh, sredstev. Torej, subvencije eh, Evropske unije se bodo nekoliko znižale, ampak k temu je potrebno prišteti prispevek, ki ga bodo prinesle pristojbine od konca prihodnega leta naprej. Zapisala sem si vaše pripombe in Evropska komisija je eh, podala eh, prve ocene in eh, končno stališče boste dobili septembra, ampak v tem trenutku sprejemamo veliko večino pilotnih projektov, ki ste jih predlagali. Najlepša hvala Evropski komisiji, hvala lepa gospe Montagnone, vas spomnim, da je rok za vložitev predlogov sprememb. 13. juli do 12. ure. Naj vas spomnim, da lahko poslanci vložijo eh, dva, dve vrsti predlogov sprememb eh, in sicer na mnenje in pa eh, predloge sprememb na pilotne projekte in pa pripravljalne dejavnosti. Tako sedaj, ko sem to obrazložila, smo pri izmenjavi mnen z gospodom Hudakom ki je podpredsednik Evropske investicijske banke za financiranje na področju prometa. Prisrčno pozdravljeni, gospod Hudak. In dobrodošli v mojem odboru. Alezi, prene plas. Izvolite, sedite. Alors, monsieur Dac. Torej, gospod Hudak. Povabili smo vas eh, kot podpredsednika Evropske investicijske banke in sicer z namenom izmenjave mnen o dejavnostih banke na področju prometa. In seveda vas eh, prisrčno pozdravljam v našem odboru. Eh, razprava danes je še kako eh, aktualna, kaj ti eh, po eni strani gre za potrebe po vlaganjih, po drugi strani pa tudi za modernizacijo našega prometnega sektorja. Potrebno je okrepiti mobilnost glede na izzive, s katerimi se srečujemo. Digitalna revolucija. Potem podnebni izzivi prišlo je do pravega energetskega prehoda. Poleg tega imamo pred seboj tudi eh, prihodni eh, načrt sofinanciranja eh, in sicer tudi za sklad Ulagajmo v Evropo in tako naprej. Evropska investicijska banka pri tem igra pomembno vlogo. Kakšno je vaše stališče glede vseh teh točk? In zanima me tudi, kakšna uh, je perspektiva uh, Evropske investicijske banke, katere projekte nameravate podpreti, da bi se lahko soočili s temi izzivi. Hvala lepa, da ste danes z nami in dajem vam besedo za približno 10 minut. Potem pa bo sledila razprava s kolegi. Izvolite. Eh, Hvala. Gospa predsednica, gospe in gospodje, člani odbora za promet, dragi poslanci in poslanke. Najlepša hvala za priložnost, da sem lahko danes z vami in da vam lahko spregovorim o delu Evropske investicijske banke na področju prometa. To je zelo pomemben del naših dejavnosti, Pravzaprav me celo spominja na čas, ko sem bil minister za gospodarstvo v naši vladi in so me pravzaprav zasliševali pred našim nacionalnim parlamentom. To je bilo vedno zelo zanimivo, pa tudi zelo spodbudno in to velja za vsakega politika. Na kratko, promet je za Evropo pomembno vprašanje, to je pomembno področje dela za Evropsko investicijsko banko. Kot veste, smo banka Evropske unije in smo v lasti 28 držav članic Evropske unije, zato tudi izvajamo strategijo in politike Evropske unije. Par informacij. Danes praznujemo 60-letnico Evropske investicijske, letos praznujemo 60-letnico Evropske investicijske banke in to je vsekakor dosežek Evropske unije, na katerega smo lahko ponosni. Od leta 1958 je Evropska investicijska banka postala največja finančna institucija takšne vrste v svetu, tako da smo lahko na to ponosni. Za primerjavo, lani smo financirali projekte v višini približno 80 milijard evrov, Svetovna banka pa financira projekte v višini približno 60 milijard evrov zato že lahko trdim, da investicijska banka stori marsikaj dobrega za Evropo. Prometni sektor je ena izmed naših prioritet. V povprečju letno financiramo približno 13 milijard evrov na področju prometa, na področju proje prometnih projektov v Evropski uniji. Tako da približno desetina naših dejavnosti je izven Evropske unije, v sosednjih državah, naprimer. Spomnim se projekta, ki sem ga podpisal skupaj z ukrajinskim premijejem v zvezi s varnostjo v cestnem prometu. Zdi se mi pomembno, da evropske vrednote in standarde prenesemo tudi v sosednje države, ne glede na to, ali gre za vzhod, jug, zahod ali sever. Tako da 13 milijard evrov je eh, obseg projektov, ki jih financiramo in to znaša približno 17 procentov. Ukvarjamo se z različnimi dejavnostmi, kot je kombiniranje in svetovanje. Kombiniranje pomeni projekte posojil, kjer sodelujemo z vladami, različnimi institucijami v državah članicah, v Evropski uniji in izven nje. Blending, torej kombiniranje, je to, kar je omenjala gospa predsednica, ko je govorila o tem, da se evropski instrumenti povezujejo z. z jamstvi in tradicionalnimi instrumenti znotraj evropskega proračuna s finančnimi instrumenti in sredstvi, ki jih je potem treba vrniti. Tako lahko spodbudimo tudi zasebne naložbe. Svetovanje to pa pomeni, da so številne operacije namenjene sodelovanju z vladami, z nacionalnimi in lokalnimi institucijami ter finančnimi institucijami, kjer jim svetujemo, kako vse skupaj, kako takšne projekte financirati. Če si pogledate prometno infrastrukturo Evropski uniji, boste videli, da je en odstotek BDP-ja v Evropi v preteklosti bil namenjen prometni infrastrukturi, v časih finančne krize pa se je ta številka zmanjšala in zaradi tega smo danes v situaciji, v kakršni smo. Prihaja še vedno do zaostanka na področju investicij. Če si pogledamo številke, koordinatori za CEF ocenjujejo, da bomo za obdobje 2021 do 2027 ta zaostanek oziroma vrzel na področju investicij prišli do zneska 100 milijard evrov samo za koridorje TNT. Če si pogledamo celotno Evropo, bomo prišli do zaostanka približno 200 milijard evrov v tem obdobju, ko gre za financiranje infrastrukture. Tako da ima naša banka pomembno vlogo, marsikaj se mora zgoditi. Eh, vendar pa tu ne gre le za tradicionalno prometno infrastrukturo, recimo koridorje TNT. Smo seveda Evropska investicijska banka in pazimo na tiste projekte v Evropski uniji, ki imajo element povezljivosti, vendar pa iščemo tudi nove moderne elemente prometa, kot so recimo vzdržnost, eh, varne in čiste investicije na področju prometa. Recimo leta 2016 smo skupaj z Evropsko komisijo vzpostavili tako imenovani eh, instrument za čisto financiranje na področju prometa, s katerim financiramo nove čiste tehnologije. Zauzemamo se za alternativ za avtobuse in podobna vozila na alternativne vire goriv in sodelujemo v inovativnih projektih, kot je recimo razvoj infrastrukture za eh, napredno polnjenje vozil v infrastrukturi TNT. Tako da s tem povezujemo promet z digitalizacijo, novimi tehnologiji in varstvom okolja. Aktivno uporabljamo tudi Evropski sklad za strateške naložbe, tako imenovan EFSI, Eh, kot veste, Evropska investicijska banka pristojna za upravljanje in izvajanje sklada EFSI in lahko vam že zdaj povem, da bomo do konca julija zagotovili znesek, ki je bil obljubljen za prvi del, prvi obrok EFSI, torej 315 milijard evrov dodatnih investicij. Eh, tako bo, izkoristili bomo tudi jamstva, ki jih pune Evropski proračun in Evropska investicijska banka. Tako da je sklad EFSI uspeh in s tem tudi dokazujemo, da so vrzeli na področju investicij takšne, da se ne morejo zapolniti le z javnimi sredstvi, kot vsi vemo. In zato je treba najti način, kako spodbuditi in zagotoviti še zasebna sredstva in sklad EFSI je zato gotovo dobro orodje. Zato je takšna dejavnost zelo pomembna tudi za nas, Evropsko investicijsko banko. V prihodnosti bo to tudi odraženo v predlogu komisije za večletni finančni okvir za prihodnje obdobje 2021 do 2027, predvsem kar se tiče elementa Invest EU. In če boste imeli kakršnokoli vprašanje v zvezi s tem oziroma vas bo zanimalo, kako so te investicije predvidene, se lahko o tem seveda pogovorimo. Ampak eh, morda je to bolj smiselno pustiti za krok vprašanj in odgovorov. Če si torej pogledamo sklad EFSI, smo do danes podprli 59 prometnih projektov z jamstvi iz sklada EFSI in s tem bomo mobilizirali 25 milijard dodatnih naložb. 8 odstotkov eh, celotnega sklada EFSI je torej namenjenih eh, naložbam na področju prometa. Morda se sprašujete, zakaj samo 8 odstotkov, no, razlog je tam, da ima sklad EFSI element zasebnih naložb in zelo malo projektov v Evropski uniji je takšnih, da se javna infrastruktura na področju prometa gradi na takšen način. In zato bi morali na ravni EU se pravzaprav pogovoriti, kako bolj vključiti zasebni sektor tudi v gradnjo in vzdrževanje prometne infrastrukture. Ponosni smo recimo na prometno podjetje Riga v Latviji, na projektu Okvirodarsa v Sloveniji, na uh, zelene instrumente na področju ladijskega prevoza v Evropi in tako naprej. Eden izmed novih elementov je torej predlog oziroma razpis za blending na ravni Evropske unije. Komisarka Violeta Bulc, s katero sem se srečal danes zjutraj, uh, Eh, je povedala, da se s tem skuša mobilizirati več naložb v okviru instrumenta CEF, Tako da smo partnerji z Evropsko komisijo, mi in Evropska komisija, s katero skušamo zagotoviti takšen blending, razpis za blending, torej za kombiniranje finančnih eh, instrumentov, ko se projekti financirajo deloma prek Evropske komisije, deloma pa prek Evropske investicijske banke s pomočjo posojil in jamstv. In po našem mnenju je to vsekakor način, ki bi se ga morali posluževati tudi v prihodnje, zato da bi zapolnili vrzeli, ki še ostajajo na področju naložb. Mislim, da lahko počasi tudi končam, ker se mi zdi pomembneje pustiti dovolj časa za razpravo, za vprašanje in odgovore, tako da bi se rad samo še vsem še enkrat zahvalil, da ste me povabili na današnjo razpravo. Hvala lepa. Najlepša hvala za vašo predstavitev in kar takoj dajem besedo vam, gospod Vim Vandenkam. Beseda je vaša. Mevrouw de voorzitter. Uh... Hvala, gospa predsednica. Gospod Hudak in ostali gostje Evropske investicijske banke, lepo pozdravljeni. Osebno vprašanje bi vam zastavil. Ste naslednji gospoda eh, Bolokansa ali v zvezi s tem ne smemo postavljati vprašanj? Dobro vprašanje. Začasno nadomeščam gospoda Van Balkema. E, veste, da je bil on pristojen za promet, ni pa več podpredsednik, ni več član upravnega odbora. V upravnem odboru Evropske investicijske banke je osem članov, osem podpredsednikov in vsi smo pristojni za različne sektorje. Začasno. Dokler ne bo imenovana nova oseba, ki bo zastopala Benelux, sem to mesto prevzel sam. Hvala. Na no, to me je zanimalo. Rekli ste, da vas bomo morda zasliševali, ampak eh, z ljudmi, ki le začasno pravijo določeno funkcijo, je treba biti previden, preden se spustimo v zasliševanje. Sam ne bom zelo strok, imam pa nekaj vprašanj. Kar se tiče 30 milijonov, ki jih je Evropska investicijska banka vlagala v promet, oziroma vlaga promet, pravite, da gre tu za 17 odstotkov. Se mi pa zdi, da se ta številka v zadnjih letih ni povečala. Mi to lahko razložite? Mislim, da gre torej za številko 30 milijard in ta znesek se ne povečuje. Kako je s tem? To je moje prvo vprašanje. Drugič. Kako je teh 30 milijard Evropske investicijske banke povezanih s 25 milijardami iz sklada EFSI? Je to enak znesek oziroma del enakega zneska ali se to dvoje sešteva? Gre torej za 30 milijard plus 25 milijard, to je potem bistveno večji znesek. Kako, je, kako so torej ti dve številki povezani? Potem pa še, kar se tiče cest in železnic ter vodnih poti. E, bi se nam morda zdelo, da Evropski investicijski banki ni treba več vlagati v ceste. Obstaja sistem cestninjanja, tako da se ceste e, že vzdržujejo same po sebi in zato bi bilo morda bolj smiselno vlagati v železnice in plovne poti. Kako se vam zdi? No, sam prihajam z nizozemske nizozemske banke pravzaprav tekmujejo z EIB. Nizozemske zasebne banke pa po mojem ponujajo boljše stopnje organom, kot jim jih EIB. Seveda to najbrž ne velja za druge države, recimo Romunijo in Bolgarijo, stvari so tam najbrž drugačne. Vendar pa me zanima, kako obravnavate konkurenco z zasebnimi bankami. Z vašim šefom smo se že enkrat pogovarjali o tem pri nas in takrat je dejal, da, je, da se je treba truditi za komercialno stopnjo, ker ste konec koncev komercialna ustanova. Vendar pa, Če nizozemske zasebne banke lahko ponujajo boljše stopnje, boljše mere kot EIB, se mi zdi, da EIB s tem ne izpolnjuje zastavljenih ciljev. Čudovito, da namenjate toliko in toliko milijard vsako leto, vendar ste Evropska banka, ne le Evropska organizacija, ki ustvarja dobiček. Morda sicer zvenim kot socialist, gospa predsednica, se mi je pa zdelo, da moram ta vidik izpostaviti. Potem pa je tu še blending. Kombiniranje. Gedi Muf pravi, da za to skrbijo oni. In potem še instrument za povezovanje Evrope. Tudi tega ste omenili. Ampak kaj EIB v zvezi z instrumentom za povezovanjem Evrope počne? Generalni direktorat MUV je dejal, da tudi za ta instrument skrbijo oni. Kaj torej pri tem počnete vi? Uh, Zanima me torej, kaj točno počnete glede blendinga, glede kombiniranja financiranja in instrumenta za povezovanje Evrope. Tu ne mislim le na svetovanje, temveč na dejanski denar. Hvala lepa, gospod Vandenkam, gospod Zemke. Prosič pana prezesa. Eh, prosil bi vas, da poveste malce več še o dveh vidikih. Zdaj se pričenjajo resne razprave za proračun za, leto, za leta od 2021 do 2027. Jasno je videti, da bo za ta proračun vsaj 20 odstotkov sredstev manj namenjenih kohezijski politiki in manj tudi različnim strukturnim skladom. V evropskem proračunu, z drugimi besedami, bo torej manj sredstev tudi za podporo prometnega sektorja. Moje prvo vprašanje se tako glasi. Bo EIB to upoštevala, ko boste oblikovali vašo politiko posojil? To je prvo vprašanje. Drugo pa je povsem drugačno. proračun EU ima zdaj namenjenih 6,5 milijard za prometno mobilnost povezano z varnostjo. To je zdaj prvič in to se mi zdi dobra odločitev, ker v Evropi res moramo imeti boljše zmogljivosti za mobilizacijo različnih sil, recimo policije oziroma obmejnih policistov. Zato se sprašujem, ali boste odprli novo kreditno linijo tudi za te naloge, ker je treba torej paziti tudi na mobilnost v okviru prometa za varnostne sile. Ah, hvala lepa, gospod eh, Vandren, želite besedo? Hvala, gospa predsednica. Gospod Hovdak, gospod Hudak, tudi sam prihajam z nizozemske in opazil sem, da so pri nas eh, prebivalci skeptični glede vloge EIB. Navezal bi se na to, kar je povedal že gospod Van de Kamp. Kakšna je dodana vrednost Evropske investicijske banke na področju prometa? Eh, ljudje, ko razmišljajo o velikih bankah, se zdi ne pomislijo več na EIB. Zato me zanima, kakšno dodano vrednost ponujate zdaj v tem trenutku za večje infrastrukturne projekte, za tiste pomembnejše, vizavi drugim zasebnim bankam. Na nizozemskem se tudi že več let pogovarjamo o prenovi in širitvi Eh, prometnih povezav prek nasipov in prekopov. To je bilo zgrajeno v 30-ih letih, vse skupaj je bistveno premajhno, zato bo eh, te povezave treba renovirati, prenoviti in razširiti. Zato me zanima, ali se lahko obrnemo na Brusel za pomoč, za sofinanciranje. Gre torej za zapornice. Pogovarjal sem se, ali bi lahko vključili tudi EIB. Zanima me torej, ali ta projekt poznate, Barrier Dam, zapornico. In če obstajajo proračunske vrstice, no to je omenjal generalni direktorat MUF, to bi nam lahko pomagalo, zanima pa me, uh, Ali o tem razmišlja tudi EIB? Ste morda s kom v stiku? Ste se pogovarjali o tem? Nam lahko poveste, kaj vi kot Evropska investicijska banka lahko storite, eh, da bo to za nas predstavljalo dodatno pomoč, dodatno financiranje? Hvala lepa, gospod Telička. Sedaj pa je beseda vaša. Hvala lepa. Nizozemski kolegi so podali par pripomp in na to bi se rad navezal. No, dodana vrednost se ne navezuje le na obrestne mere, to nam je jasno vsem. Gre tudi za kompleksnost projektov, vendar pa me zanima naslednje. Bi se lahko storilo kaj, kar presega recimo finančne trge, kjer ste še vedno eni, eden največjih posojilodajalcev? Ne gre torej le za to, da bi imeli dostop do cenejšega kapitala, ampak kar se tiče oblikovanja politik, kako bi poskrbeli, da boste vi in vaši produkti privlačnejši? Kot rečeno, ne govorim le o obrestnih merah, ker je vse skupaj bolj kompleksno. To je eno vprašanje. Poleg tega pa sem se za trenutek skušal postaviti v položaj državljana, ki bi sedel tule v zadnjih eh, klopeh in se vprašal, kaj od tega dobimo mi. Eh, mi se seveda lahko bolj na dolgo in široko pogovarjamo z EIB, ampak če bi vse skupaj ponovili na hitro, tako da bi splošna javnost to razumela, je moje vprašanje, kaj je tisto, ne le, ko gre za posojila, ko gre za denar, ki ga posojate, kaj je dejanski učinek tega. Gotovo to ocenjujete in evalvirate, to gotovo počnete redno. Saj financirate projekte in potem ocenjujete, kako je to potekalo. Gre za proces, ki ga torej lahko analizirate. Če bi morali pisati letno poročilo, kaj bi bilo tisto glavno poročilo za področje prometa? Potem pa še zadnje vprašanje, kombiniranje finančnih instrumentov, blending. Kot poročevalec za instrument za povezovanje Evrope se ukvarjam tudi s tem, s blendingom. Ampak eh, včasih je tako, če ne govorite o blendingu, potem sploh ne sodelujete v razpravi. Se mi pa zdi, da še vedno prihaja do oskih grl, ker če si pogledamo celoten nabor institucij, od instrumenta za povezovanje Evrope, kohezije, EIB, nacionalnih razvojnih bank, komercialnih bank, zasebnih institucij, kako vse skupaj sploh deluje. Če bi bil sam komercialna banka oziroma zasebni investitor, bi se vsekako rad prepričal, če bo kaj šlo narobe, bom denar dobil nazaj. E, vedno pa je tako, da tisti, ki pride prvi prejmelje, ko gre za vračanje sredstev. Torej, ko gre za blending, kateri viri so po vašem mnenju najboljši? S tem naj bi se sistem izboljševal, tako da me res zanimajo vaše izkušnje, katera so po vašem mnenju oska grla in kaj bi priporočali vi. Uh, Eh, ko vi, ko gotovo, ki gotovo poznate več osnutkov zakonodajnih aktov na tem področju. Hvala. Hvala lepa, gospod Lunde, beseda je vaša. Hvala, gospa predsednica, hvala gospodu Hudaku, da ste se nam pridružili. Na nekaj projektov bi vas opozoril, ki ste jih financirali vi in skladi Evropske unije, ki naj bi bili okolju varni, kljub temu, da škodujejo okolju in podnebju. Zaradi nedoslednega upoštevanja podnebnih politik. Eden je eh, Bratislavska obvoznica, ki naj bi bila okolju prijazna, pa so se potem te možnosti, ki bi bile okolju prijazne, eh, odpravile. E, recimo, hoteli smo zagotoviti, da bi ljudje uporabljali več načinov javnega prevoza. Od leta do leta 2017 je sklad EFSI pokazal, da so se podpirale v glavnem avtoceste prek javno-zasebnih partnerstv, vendar pa bi moral biti EFSI bolj usklajen z evropskimi prioritetami in tudi pariškim sporazumom. Avtomobilsko industrijo je EIB tudi zelo radodarno podprla, prav tako prek sklada EFSI. Zato me zanima, ali lahko EIB zagotovi ex ante pogojenost, s katero bi preučili podnebju prijazne alternative, ki bi se uporabljale na mesto avtocest in ki bi jih lahko finančno podprli. Hvala. Merci Najlepša hvala. Gospod Dalunde, gospod Rike, beseda je vaša. Hvala lepa, gospa predsedajoča. Imam pet vprašanj. Najprej vprašanje in pripomba. Evropski sklad sta strateška ulaganja. Ta eh, je nekako ugnezden eh, v Evropsko investicijsko banko in vpliva eh, na evropski trg. Zanima me, ali eh, so projekti izbrani glede na evropsko dodano vrednost. Potem pa me zanima, ali bi bilo eh, bolje uporabiti pogodbeni mehanizem Evropske investicijske banke. Kaj je pokazala analiza, eh, ki ste jo izvedli v zadnjem letu? Eh, izkazalo se je, eh, da eh, so projekti pravzaprav potekali v nasprotju za samim duhom Evropskega sklada za strateška vlaganja. Šlo je za zmanjšanje tveganja z pritegnitvijo zasebnih vlaganj. Torej, ko vi posežete v ta vlaganja, me zanima, do kolikšne mere zagotavljate tudi jamstvo. V eh, treh letih, eh, po treh letih pa bi lahko ocenili tudi Evropski jamstveni sklad 21 milijard. In potem je bilo najprej namenjenih in potem dodatna sredstva za Evropski sklad za strateška vlaganja 2. Zanima me, eh, kakšno je bilo povračilo za ta Evropski jamstveni sklad mislim, da po treh letih že lahko imamo eh, neko eh, predstavo o tem. In eh, četrto in zadnje vprašanje. Ali odbor ki je odgovoren uh, za uh, izvajanje teh uh, projektov, ali je ta odbor uh, enak odboru za običajne dejavnosti uh, banke. In še zadnje vprašanje, ki je v skladu z vprašanjem uh, kolega iz vrst uh, socialistov, v skladu z statutom ne morete delovati na področju obrambe. Kakšno je torej vaše stališče v zvezi z 6,5 milijarde evrov iz Evropskega sklada za eh, strateška ulaganja 2? Eh, tukaj gre za ulaganje v mešano infrastrukturo. Ali menite, da Evropska investicijska banka v tem primeru ne sme posredovati zaradi uh, te obramne dimenzije ali pa lahko zaradi civilne dimenzije. Najlepša hvala, gospod Riki. Veliko vprašanj vam je bilo zastavljenih, gospod Hudak. Ampak dala vam bom besedo, da odgovorite. Izvolite. Hvala za vsa vprašanja. Res ste me spomnili Eh, na tiste trenutke, ko sem moral nastopiti pred nacionalnim parlamentom. Ampak morda bo moral v prihodnje kaj bolje razložiti, da bo sporočilo dobro preneseno. Kolega, ki je pristojen, ki je prav tako pristojen za področje prometa v EIB, bom prosil, da se mi pridruži, da tudi odgovori na nekatera vprašanja. Bom pa pričel s tistim elementom, ki ste ga, mislim, izpostavili v vseh vprašanjih do neke mere. Torej, tisti dodatni element je, ali Evropska investicijska banka res predstavlja neko dodatno razsežnost v evropskem prostoru, smo le konkurenca zasebnim bankam, kaj je torej naša dodana vrednost v Evropski uniji. Sploh eh, v tem trenutku, ko je gospodarska situacija v Evropi eh, predvsej dobra, obrestne mere v bankah so nizke, tako da se sprašujete, kakšna je naša vloga v tem kontekstu. Na podlagi prejšnjih izkušenj, 16 let sem delal tudi v komercialnih bankah, preden sem prišel v vlado, bom poskušal odgovoriti na vaše vprašanja skušamo še zagotoviti takšno dodano vrednost, vedno na tem delamo. E, koristno bi bilo, na sestanku upravnega odbora, ko potrjujemo različne projekte, zagotoviti tudi prisotnost poslancev, ker je vedno zanimivo videti, kakšne vprašanja vse se sprožajo, ko gre za ta vidik dodatnosti pri financiranju projektov. In to je vedno merilo, ki ga tudi upoštevamo pri preučevanju projektov. To pa zajema različne razsežnosti. Recimo, projekt, ki ga EIB potrdi ne le v okviru sklada EFSI, temveč tudi izven sklada, je treba jasno opredeliti najprej pomankanje oziroma vrzel na trgu. Ne gre za to, da kakšen projekt takoj potrdimo, mora obstajati vrzel na trgu. Bodi si gre za projekt, ki predstavlja visoko tveganje, bodi si eh, je to projekt evropske narave, torej čezmejen in za komercialne posojilodajalce je pri tem težje sodelovati. Ali pa so upletena še druga vprašanja, ki nekako povzročajo vrzeli pri financiranju. Vzemimo socialna stanovanja. Tudi na nizozemskem se zdaj obravnava vprašanje socialnih eh, stanovanj, precej obsežno. Ne gre za to, da ni interesa komercialnih posojilodajalcev na tem področju, gre za to, da potrebujejo partnerja, ki lahko zagotovi dolgoročno financiranje. Eh, komercialne banke običajno lahko financirajo približno sedem let takšne projekte EIB, eh, ker smo agencija z eh, bonitetno oceno trojni A, lahko to financiramo dlje in eh, denar, ki ga uporabljamo, pravzaprav v višini ene tretjine prihaja iz ZDA. Tako da zahvaljujoč tej oceni trojni A in temu, da lahko zagotovimo dolgoročno financiranje, se lahko osredotočimo na posojila, ki potem tečejo 15-20 let, pri čemer smo um, ustreznejši kot komercialne banke. Lahko torej poskrbimo za daljše financiranje, pri katerem pa sodelujemo s komercialnimi ustanovami. Poleg tega, financiramo običajno največ 50 odstotkov projekta, zato potrebujemo partnerje, investicijske sklade, komercialne banke, lahko gre tudi za nacionalne in regionalne sklade, ki se nam pridružijo, drugače se projekta ne da izpeljati. In to je del zahtev pri vsakem projektu. Več kot 50 odstotkov financiranja ne moremo zagotoviti. Kar se tiče sklada EFSI, so tu še dodatne komponente, predvsem pri EFSI 2. Eh, ki se uvršča v to enačbo. Eh, kar se tiče naložbenega odbora, EFSI deluje na predpostavki, da pokrivamo oziroma zajememo projekte, ki predstavljajo višje tveganje. Gre za projekte, ki jih EIB drugače ne bi mogla podpreti, komercialne banke pa tudi ne. Spomnim se še razprav na ravni finančnih ministrov leta 2013 na zasedanju Ekofina, mislim, da je takrat potekal v Milanu, ko je tekla razprava, ko so Šojble in drugi govorili o tem, zakaj eh, se. Zakaj se izvaja kvantitativno lajšanje, zakaj se um, zagotavlja več denarja na trgu, ne financirajo pa se potrebni projekti. In eden izmed razlogov je bil, da so nekateri projekti preprosto uh, pretvegani, komercialne banke pa so po finančni krizi morale izpolnjevati toliko predpisov glede eh, kapitalske ustreznosti, da se niso hotele spuščati v tveganje. In sklad EFSI je bil zasnovan prav za ta, v ta namen, da bi zagotavljal jamstva na Evropski uniji in da bi prevzel te projekte z visokim tveganjem. Vendar pa odločitev, kateri projekt bo prejel jamstva iz eh, sklada EFSI izvede neodvisni organ, naložbeni odbor namreč. Eh, prav tako pa je odvisno tudi, kateri, kdo bo član v skladu EFSI iz Evropskega parlamenta. Tako da se uprava, upravni odbor odloča, kateri projekt bo prejel jamstvo. Eh, več kot 90 odstotkov projektov, ki jih je podprl sklad EFSI doslej, je imelo stopnjo tveganja D- za nas so to projekti, ki jih mi ne bi mogli financirati v rednih finančnih dejavnostih eh, Evropske investicijske banke. Tako da vse to kaže, da gre za zelo strok proces zagotavljanja, da vsak projekt, ki ga financira EIB, že predstavlja ta element dodatnosti, da se pojavlja vrzel na trgu, ki se jo tako zapolni. Gospod Van de Kamp, vi ste spraševali o eh, specifičnih zneskih, torej 17 odstotkih financiranja EIB, 13 milijard, 25 milijard v okviru sklada EFSI, zato pa bi prosil kolega, da odgovori, kako je s tem. Najlepša hvala. Naj še podrobno odgovorim na nekatera vprašanja, še posebej na zanimiva vprašanja, ki jih je zastavil gospod Van de Kam. Gre za 13 milijard evrov, ne za 30. Seveda bi si lahko samo želeli 30 milijard evrov, to bi bilo odlično. Vendar pa ste zastavili vprašanje, če bi iz EFSA dobili dodatnih 25 milijard eh, evrov, k tem 13. odgovor je ne. Jamstvo EFSA deluje na višji ravni kritja kot naše običajno poslovanje. Gre za petnajstino virov, ki jih eh, ima na voljo eh, banka. Torej, petnajstino pokrivamo iz tega sklada, zaradi tega, ker imamo pri e FCU kar eh, precej zasebnih sredstev in ulagan. Torej, mi ne moremo sodelovati v projektih z več kot 50 odstotki sredstev, veliko krat pa eh, z manj. Torej, običajno razmeri je 3 proti 4. Če posodimo 100 milijonov evrov, to pomeni, da imamo ponavadi 300-400 milijonov stroškov naložbe. Omenili ste sistem cestnin na cestah, zakaj? ne bi postili samo financiranja s cestninami. Kar nekaj takšnih sistemov imamo, imamo tudi tradicionalne projekte javnih sektorjev, mi ne razlikujemo med projekti glede financiranja. Zato podpiramo vse vrste projektov. Res pa je, da je izbira financiranja odvisna od držav članic samih in od izvajalca. Mi tega ne izbiramo, mi samo pregledujemo zahteve, zagotovimo, da gre za resnično evropski projekt, gospodarsko, gospodarsko izvedljiv projekt in produktiven projekt in da v skladu z evropskimi politikami. Mislim, da je podpredsednik že odgovoril na vprašanje v zvezi z nizozemskimi bankami. Jasno je, da nizozemske banke dobijo zelo poceni posojila na finančnih trgih. Delujemo pač v situaciji in razmerah finančnih trgov. Imamo sektore in dele Evrope, kjer za izvajalce pogoji niso najbolj ugodni. Mi pač. Um, je, izkoristimo priložnosti, če jih le lahko, za podporo projektov in da zagotovimo dodano vrednost. Mislim, da bi projekt velike zapornice v kanalu lahko dobil dostop do naših posojil, vendar pa sem prepričan, da imajo sami dostop do zelo ugodnih posojil. follow up on a few other things. Uh... Še mm, nekaj vprašanj. Imamo vprašanje gospoda Zemkeja. Najlepša hvala za vprašanje. Zastavili ste vprašanje glede prihodnega večletnega finančnega okvira in eh, rezanje sredstev v kohezijskem skladu in kaj to pomeni za transport in kakšna je pri tem vloga Evropske investicijske banke. Jasno je, da če skrčimo kohezijska sredstva, je to zaradi celotne situacije Evropskega proračuna, zaradi Brexita in zaradi situacije glede kohezije v državah članicah. Če je to pravično ali ne, je stvar držav članic, da se o tem pogovorijo in da se dogovorijo. Mi financiramo na dveh področjih in glede na to, da smo pri EFSI videli, da lahko na očinkovit način porabimo javna sredstva, tudi evropska sredstva za spodbujanje zasebnega sektora in da pritegnemo tudi zasebne naložbe. Tukaj ne gre za eh, majhna sredstva. Pri EFSI imamo 21 eh, milijard evrov in s tem lahko pritegnemo dodatni 350 milijard evrov gre pač za uporabo tega eh, mehanizma, inštrumenta kot vzvod za to, da privlačimo dodatne naložbe. Glede na izkušnje, ki jih imamo z e vsem, smo prepričani, da imamo možnosti, da smo zelo dober partner v inštrumentu InvestEU lahko zagotovimo sredstva za financiranje različnih projektov in da uporabimo ta sredstva v inštrumentu kot dodaten inštrument za to, da pritegnemo dodatna sredstva tudi iz kohezijskih sredstev. To je en vidik. Drugi vidik pa je, da damo na voljo tudi tehnično pomoč. Razvoj um, projektov, s katerimi lahko pritegnemo bančna posila, ni lahko. Pri tem sodelujejo regionalne oblasti, lokalne oblasti in tudi podjetja, ki so včasih odvisna od javnih sredstev in javnih posojil. Zato moramo spremeniti to mentaliteto, da zagotovimo projekte, ki bi bili uh, samostojni finančno gledano in da podpiramo nacionalne razvojne eh, banke zato, da bi omogočili, da skupaj razvijamo novo miselnost in znanje glede teh projektov. V okviru InvestEU lahko še vedno dajemo tehnično pomoč nacionalnim razvojnim bankam, in nacionalnim prejemnikom, zato da lahko pravilno strukturiramo projekte. Vprašanje mobilnosti in varnosti. V današnjih pogovorih s komisarko Bulčevo smo se pogovarjali o novi pobudi, ki se imenuje varnost na cesti. Res je, da še vedno umre preveč ljudi, v cestnih nesrečah. Zato moramo skupaj združiti digitalni sektor, varnostni sektor um, za to, da zagotovimo, da so naše ceste čistejše in varnejše za naše državljane. Sedaj se pogovarjamo o tem, kako bi lahko sodelovali komisija in EIB pri tej novi pobudi. S tem bomo povečali mobilnost ljudi znotraj držav članic in tudi med državami članicami. Gospod Prsenik Telička, dobro vprašanje, kako povečati privlačnost EIB onkraj ugodnih obrestnih mer. Mi se razlikujemo od komercialnih bank predvsem glede tega, da dajemo na voljo dolgoročno financiranje, česar komercialne banke nimajo. Imamo češke drahe, torej železnice na Češkem, ki so dobile finančna sredstva v znesku 4 milijard evrov za gradno železnice. To financira EIB, ne pa komercialne banke, zaradi tega, ker mi dajemo na voljo finančna posojila za 20-30 let, tako države članice lahko odplačilo porazdelijo čez daljše obdobje. Mi tudi omogočamo dodano vrednost s tem, da kombiniramo svetovanje strukturo projekta in da inovacije povežemo z razvojem. Na Češkem in v srednji Evropi in kohezijskih državah razvijamo dejavnosti pametnih mest in pametnih regij. Tukaj skušamo podpreti projekte, ki vključujejo tudi inovacijski element za razvoj regij in lokalnih skupnosti. Na Češkem ravno tako sodelujemo z Nacionalno razvojno banko, da bi vzpostavili platformo za naložbe za financiranje takšnih projektov komercialne banke tega niso sposobne, ali tako niso pripravljene, torej, da bi združevale znanje za svetovanje, dolgoročno financiranje in eh, tehnično pomoč. Tega komercialne banke nimajo na voljo. Glede kombiniranega financiranja v CEF-u in um, ehm, oskih krl, uh, Tudi to je za nas nova izkušnja. Največje težave vidimo v tem, da nimamo dovolj projektov za bančna posojila. Imamo veliko projektov, zelo zanimivih projektov, zelo malo pa jih je v sektorju transporta primernih za takšno financiranje. Regionalne oblasti, lokalne oblasti in države šence menijo, da bi subvenci lahko prešle na posojila, na kombinirana posojila, ne da bi spremenile strukturo projektov. Če želite kombinirano financiranje, potem potrebujete tudi ta komercialen element. Sedaj ocenjujemo te izkušnje in razpravljamo komisiji, kako bi lahko to v prihodnosti izboljšali, vendar pa to potrebu področje potrebuje uh, poglobljene analize. Najlepša hvala, gospod Hudek, lahko vam le čestitamo. Hvala lepa, da ste bili tukaj, eh, da ste nam povedali, kaj počne Evropska investicijska banka. Seveda pa na nekatera vprašanja niste odgovorili. Gospod Dalunde je omenil povezavo med podnebnimi spremembami, energetskim prehodom in pa investicijami Evropske investicijske banke ali so projekti izbrani v skladu z uh, kriteriji 21. stoletja. Ali uh, ste odgovorili na pet temeljnih vprašanj gospoda Rikeja? Mislim, da ne. Torej vam nakratko dajem besedo. Bo vaš kolega odgovoril. Najlepša hvala. Naj povem nekaj besed o podnebnih dejavnosti in e, izbiri projektov. Vlagamo v širok nabor e, transportnih projektov na področju podneb, e, zaščite podnebja pa namenjamo 25 odstotkov teh projektov za boj proti podnebnim spremembam. Torej, to izbiro izvajamo vnaprej, zato da izberemo projekte, ki so v skladu z našimi podnebnimi cilji. Na področju transportnega in prometnega sektorja 50 odstotkov naših posojil namenimo za dejavnosti za boj proti podnebnim spremem, zato ker podpiramo železnice, pod, eh, vodne poti, eh, pristanišča, medurbane povezave in medurbane železnice. Urbane regije so zelo pomemben vir za naše poslovanje, kot tudi orodje za povezovanje mest. zato da gradimo sisteme, ki temeljijo na železnici in na tramvajih. 60 odstotkov naših posojil je usmerjeno v bolj trajnostne vrste prometa prometnih sredstev. Pri, na področju podnebja pa imamo ta cilj 25 odstotkov projektov, ki so namenjene za boj proti podnebnim spremembam. Še vprašanje gospoda Rikeja. Da odgovorim še na vprašanja gospoda Rikeja, če sem si prav zapisal njegovih pet vprašanj, imam prvo vprašanje v zvezi z dodano vrednostjo in EFSI-jem. Mislim, da je gospod podpredsednik že odgovoril na to. Potem imamo tudi področja, kjer je prišlo do izgub. V tem trenutku nimamo nobenih primerov, kjer bi morali poseči po jamstvu, to je običajno zelo dobro. To v življenskem ciklu, ciklusu teh projektov, to ponavadi vidimo. In se potem odločimo, če nadaljujemo s financiranjem. In še o vračanju jamstev. Um, mogoče tukaj mislite na razmerje med eh, jamstvi in naložbami. Tukaj imamo 350 eh, milijard evrov. Kolikor vem, nimamo nobenih izračunov glede finančne vrednosti v tem smislu. torej eh, gre z tega vidika za operacijo, ki povzroča izgube. In še vprašanje glede odbora EFSI, tudi na to smo odgovorili. In še zelo dobro vprašanje, na katerega še nismo odgovorili, in to je vprašanje v zvezi z obrambo. Predsednik banke, gospod Hojer, je že naznanil pred letom dni, da E I B ima sam e, lastno varnostno pobudo v vrednosti dveh milijard evrov nalož povezanih z varnostjo in v teh projektih sodeluje naša banka. Gre za civilno-vojaške naložbe, ki so omenjene v tej novi pobudi banka je že zauzela držo, da če je poraba ustrezna, lahko sodelujemo v teh projektih. Ta civilni element nam omogoča sodelovanje. Zato smo se že obvezali, da bomo sodelovali z dvemi milijardami evrov v teh projektih. Oui, monsieur Wim van de Kamp. Gospod Vin van den Kamp, izvolite. Še 8 minut imamo na voljo. In tukaj je z nami podpredsednik Evropske investicijske banke. Z, moramo pa razumno ravnati s časom. Torej, najprej vprašanje glede 13 milijard evrov. Malce sem zmeden je šlo za obdobje 2017 ali za daljše obdobje. Tega nisem povsem razumel. Aha, letne naložbe so to, v redu. Gospa predsedujoča, verjetno tudi vas zanima to vprašanje. Imamo vprašanje obrambe in varnosti. Tukaj obstaja velika razlika ko govorimo o obrambi, govorimo o vojaških prevozih. Če pa bodo letališča postala bolj varna, tako da EIB vlaga v letališča, kako bi lahko povezali na tem primeru varno z obrambo? Kako bi vi razložili to? Hvala lepa, gospod Vin van den Kamp, izvolite, odgovorite. As I, as I explained... Kot sem že razložil, smo javna banka, vendar pa uporabljamo finančna sredstva iz zasebnih eh, ustanov, investicijskih skladov in drugih skladov iz celega sveta. Veliko krat eh, gre za naložbe, ki so zelo občutljive, ko gre za naložbe v orožje, v obrambo, vse, kar bi lahko povzročilo smrtne žrtve. Ko opredeljujemo področje kot področje obrambe in varnosti, moramo biti zelo previdni in moramo pregledati, koliko se lahko spustimo v obrambno industrijo, ne da bi pri tem izgubili pomembne naložbenike v, eh, naših, eh, med, iz med naših delničarjev kot je že razložil moj kolega, moramo preučiti, če gre za ustrezno porabo pri projektih, kjer potrebujemo zelo močen civilni dejavnik. Tudi kibernetska varnost je pomembna. Um, sodobna obramba je zelo pomembna, ne gre za tradicionalne tanke in drugo orožje, ampak gre bolj za kibernetsko varnost. Na teh področjih želimo biti dejavni in smo pripravljeni sodelovati in želimo uložiti vsaj dve milijardi evrov v takšne operacije. Najlepša hvala. Sama imam še zadnje kratko vprašanje v primeru Dieselgate smo videli, da so proizvajalci eh, avtomobilov eh, ponarejali rezultate. Torej, eh, moje vprašanje je zelo preprosto, katere varovalke boste ugradili tako, eh, da proizvajalci avtomobilov ne bodo več mogli početi, eh, kar pač želijo, da ne bodo več mogli ignorirati negativnih učinkov na okolje in pa eh, na izpuste toplogrednih plinov. Um. Naša finančna podpora za avtomobilsko industrijo in transportno industrijo nasplošno se vrti okrog eh, razvoja, inovacij in razvoja tehnologij. In vsakeč, ko se razvija tehnologija, ima to, ta tehnologija širšo uporabo. Mi radi podpiramo raziskave in razvoj v Evropi, zaradi tega, ker Evropa tukaj nazaduje v primerjavi z ostalimi razvitimi gospodarstvi. Torej, nasplošno želimo vlagati v raziskave in razvoj. Potem pa imamo nekaj na strank, ki so nas prevarale in vse, kar lahko rečemo, je, da če nekaj takega pride skozi eh, našega skrbnega pregleda, imamo možnost, eh, da eh, posojilo prekličemo in da sredstva dobimo nazaj. To smo že kar nekajkrat storili. Ko identificiramo takšne goljofije in prevare, potem to storimo in sedaj smo dosti bolj previdni pri naših skrbnih pregledih in strokovnjaki, ki delajo na, v teh sektorjih imajo na voljo najboljše varovalke za to, da bi preprečili, da se kaj takega ponovi v prihodnosti. Oh. Lepša hvala, potem pa smo res vsi pomirjeni. Hvala lepa, gospod Hudek. Hvala lepa tudi vašemu kolegu. Hvala, da ste si vzela čas in da ste predstavila vizijo Evropske investicijske banke, pa tudi izzive, s katerimi se srečujemo sedaj. pa se bomo z gospodom Teličko pogovarjali, oziroma smo se ravno kar pogovarjali o vseh velikih izzivih v proračunu. Govorili ste o Evropskem skladu za strateška vlaganja in uh, tudi uh, v uh, ta sklad spadajo številni projekti za boljšo povezanost Evrope, ampak samo 9 odstotkov uh, sredstev je namenjenih za prometne projekte. To številko bi morali potep, ne le potrojiti, ampak kar pomnožiti štiri. Allez, nous continuons notre travail. Dobro, pa nadaljujemo z našim delom. In sedaj bomo dali besedo gospe Ajuto. Dobar dan, gospa Ajuto. Z, in sicer v zvezi s kombiniranim prevozom proizvodov v Evropski uniji. Gospa Ajuto, beseda je vaša, potem pa bodo besedo dobili različni poročevalci v senci. In eh, pozdravljam tudi Evropska komisija. Dobar dan, Evropska komisija. Kdo bo spregovoril v imenu Evropske komisije? Gospa Kočinska, boste vi spregovorili? Aha, dobro. Torej, najprej bomo prisluhnili naši poročevalki. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Najprej bi se rada zahvalila kolegom, eh, poročevalcem v Senci, kajti. Eh, zares smo odlično sodelovali do tega trenutka in želim si, da bi eh, pozitivno tudi zaključili eh, ta naša pogajanja. Skupaj smo pripravili predlog, ki je po mojem mnenju razmeroma uravnotežen in upošteva različne vidike drugih skupin. V mojem prvotnem predlogu je eh, bilo kar nekaj ukrepov za vzpodbuditev kombiniranega prevoza. Eh, razloge sem eh, že navedla, želela sem zapolniti vrzel, ki obstaja. Um, pri kombiniranem prevozu naj, namreč eh, še zmeraj se prednost daje eh, tradicionalnemu prevozu, torej moramo si prizadevati za to, da bi prišlo do prehoda. Tudi na tem področju sprejela sem številne predloge kolegov in v predlaganih eh, kompromisih smo se odločili, da bomo uh, izključili 20 odstotkov. Eh, in uh, tudi omejitve v zvezi z cestnim prometom. Torej, uh, to sta dve področji, glede katerih uh, smo našli uh, sporazum oziroma kompromis. To tudi kaže, eh, da eh, želim eh, besedilo, ki ga bo lahko podprlo čim več skupin. Mislim, da je to zelo pomembno. Pomembno je vprašanje definicije, o katerem smo veliko razpravljali. To je vidik, pri katerem bo potrebno zagotoviti določeno mero prožnosti. Eh, predvsem gre za vzpostavitev terminalov v skladu z zastavljenimi roki. Potem eh, pa je tukaj še en eh, pomemben vedik, namreč gre za kabotažo in čas počitka voznikov. Želimo upoštevati evropske standarde, tudi ko gre za kombiniran prevoz in sicer v skladu z členom 4. Pomembne so tudi vzpodbude ki jih morajo sprejeti države članice. Te bodo morale izvesti tudi določene ukrepe. Upam, da bom lahko jutri računala na eh, široko podporo in da bomo lahko začeli s pogajanji z svetom. Na ta način pa bomo dali tudi pozitiven signal celotnemu sektorju. Ta sektor je zelo pomemben eh, v okviru večmodalnega prometa. Sedaj pa bom z veseljem prisluhnila mnenjem poročevalcev v senci. Hvala lepa. Hvala lepa, gospa Ajuto. Gospa Šmit, beseda je vaša. Lepi kolegi. A... Äh, Najlepša hvala, spoštani, spoštovani kolegi. Kombinirani prevoz bi bil odlo, odličen, če bi resnično dobro deloval. Skupaj s poročevalko smo skušali doseči, da bi kombinirani prevoz blaga postal privlačen. Po eni strani smo poenostavili predlog komisije, po drugi strani pa pritiskamo na države članice, da resnično poskrbijo za dobre in zanesljive podatke. To ne pomeni, da bo vse postalo avtomatično dobro. Železnica pomeni slabšo alternativo kot cestni prevoz. Imamo tudi velike birokratske ovire in če bo situacija ostala takšna, zadevo ne bomo poenostavili. Če želimo prenesti prevoz cest na železnico, potem eh, moramo dosledno delati za izboljšavo železniškega prometa v Evropski uniji. Ta direktiva je zelo dober korak naprej, vendar pa moramo opraviti še veliko dela. In v Ameriki subvencionirajo promet za to, da bi ga spravili iz cest v Evropi, pa je to ravno obratno. Sodelovanje s polidrimi političnimi skupinami je bilo dobro in rada bi čestitala poročevalki za odlično upravljeno delo in jo prosila, da se držimo doseženih kompromisov. Hvala lepa, gospe Šmit, v imenu socialistov. Uh, gospa Gras, vendar beseda je vaša, nadomeščam kolegico De Monte. Najlepša hvala vsem kolegom za odlično sodelovanje in za dosežene kompromise. Nažalost, nismo imeli dovolj časa za razprave zaradi uh, um, obsežnega dela, svežna mobilnosti. Prepričana sem, da morajo biti pravila čim jasnejša, če želimo doseči, da se kombinirani prevoz resnično uporablja. Prepričana sem, da bomo s tem prispevali k zmanjšanju prometa, oskih gr grl in onesnaževanja. Prepričana sem, da bomo z dosežnikom, mislim, glede odstotkov dosegli zaželjen cilj. Uh, treba je tudi um, o, eksplicitno omeniti 44 ton za polovični tir in države članice morajo vlagati v to in zato sem predlagala tudi, da bi izuzeli prepoved državnega financiranja za 35, do 35 odstotkov. Še sama bi rada nekaj dodala v nemščini. S kombiniranim prevozom blaga bomo zmanjšali spuste CO2. Priprava direktive je pomembna in Zato mislim, da je pomembno, da storimo korak naprej. Potrebujemo še več takšnih pobud, to vsi vemo. Zelo dobro pa se mi zdi, da bi lahko rašili radi za 20 odstotkov. To je zelo pomembno, in pri kabotaži in eh, upam, da bomo resnično eh, dosegli zaželene cilje. Mm, vseeno gre zgolj za kompromis, vendar pa se nam zdi zadovoljiv. Najlepša hvala, še gol pa gospa Bilbao. Najlepša hvala, gospa predsedojoča. Lepo pozdravljeni. Najprej bi se rada zahvalila poročevalki gospe Ajuto za opravljeno delo. Rada bi se zahvalila tudi za vas trud pri pripravi kompromisov. Mi se strinjamo s pobudo, Uložili smo nekaj predlogov sprememb eh, v zvezi z poenostavljanjem digitalizacije, zboljšanjem informacij in eh, izboljšanjem preglednosti. Rada bi izpostavila še eno vprašanje in to je, da zagotovimo doslednost. Tukaj govorimo o kombiniranem prevozu, ki nikoli ne bo mogel mogoče doseči tega, kar si želimo, če ne bomo s tem uskladili tudi projekte, ki smo jih sprejeli na evropski ravni, ki pa se jih ne izvaja. Na vas spomnim na poročilo računskega sodišča, ki so ga objavili pred 15 dnevi. Tam opozarja vse države članice, na pomankanje doslednosti pri koordinaciji teh projektov. Če želimo resnično odstraniti tovorna vozila iz naših cest, potem moramo resnično spodbujati gradno železni. Če želimo spodbuditi kombiniran prevoz, potem moramo začeti z izvajanjem um, projektov, ki jih imamo v načrtu. Še nekaj glede kompromisov. Imamo šest kompromisov. Naša skupina se strinja štirimi od teh. In kot sem že povedala v razpravi, imamo nekaj dvomov glede kompromisa številka 5. Tukaj želimo uvesti obvezo za države članice, da spodbujajo kombinirani prevoz samo na treh področjih in to se nam ne zdi dovolj. Mi bi morali zagotoviti neobvezojoč vidik, vendar pa dati možnost državam članicam, ki želijo spodbuditi ta prevoz z drugačnimi predlogi, kot jih tukaj navajamo. Zato se nam ta kompromis ne zdi dovolj dober, vendar pa smo še vedno odprti danes in jutri za možne spremembe, tako kot smo povedali na razpravi. Glede kompromisa številka šest, tudi tukaj se ne strinjamo z državno pomočjo ki bi jo dopustili do praga 35 odstotkov. Takšno je naše stališče glede teh šestih kompromisov. Najlepša hvala. Merci beaucoup, madame Bilbao. Najlepša hvala, gospa Bilbao. Gospod Lungrin, nisem uh, vedela, da ste zamenjali skupino. Ampak sedaj vam dajem besedo. Hvala lepa. Ja, strinjam se z veliko večino uh, točk, ki jih je spostavila gospa uh, Ajuto. Mislim, da je to bolj kot ne dober uh, kompromis. In zahvaljujem se vam za zelo dobro opravljeno delo. In to je pravzaprav vse. Ni treba, da se poglabljam v podrobnosti, kajti kompromis je razmeroma dober. Najlepša hvala. Hvala lepa. Gospod Dalunde, beseda je vaša. Hvala lepa, gospod eh, predsedojoči, hvala lepa eh, tudi poročevalki za odlično sodelovanje. Želimo si, da bi komisija dala večji eh, poudarek okolju. potrebno je poskrbeti tudi za eh, prevoz eh, na eh, železniških tirih ali pa prevoz po notranjih plovnih poteh. Ne smemo se ukvarjati zgolj z terminali, ampak tudi z večmodalnostjo. Kabotaža. Eh, mora biti veliko bolj jasno opisana in eh, kombiniran prevoz mora biti lažje dostopen. Sedaj pa gospod Deli, hvala lepa. Rad bi le zastavil vprašanje poročevalki in pa pravni službi in sicer eh, gre za četrti kompromis četrti kompromis pravzaprav uh, temelji na uh, kabotaži in drugih svežnjih, ki so uh, žal, uh, ki žal niso bili sprejeti na plenarnem zasedanju. Vsi vemo, kakšno je stališče Evropske komisije, ampak vemo tudi, da na plenarnem zasedanju to stališče ni bilo sprejeto. Uh, In to je torej v tem trenutku težava. Pravno gledano, mislim, da v tem dosjeju ne moremo eh, sprejemati pravil, ki bi pravzaprav morala biti del druge zakonodaje poročevalka in poročevalci v senci eh, bodo eh, imeli trialog eh, skupaj s komisijo in potem bo stališče sprejeto, kasneje pa bomo imeli težave pri obravnavi drugih dosjejev. Zaradi tega zastavljam to vprašanje. Jutri bi morali v zvezi s tem glasovati, ampak jaz mislim, da je tukaj več pravnih vprašanj, ki bi jih bilo potrebno obravnavati. Najlepša hvala. Hvala lepa, gospod Rike, beseda je vaša. Če dovolite, bom odgovoril gospodu Delijo, težav za skladnostno, skladnostjo ni, kajti plenarno zasedanje odloča o dosjejih, ki morajo biti eh, pravno in ti dosjeji morajo biti pravno in pa politično skladni vendar pa bi rad eh, zastavil vprašanje, ki je v skladu z eh, tem, kar je povedala, kar je povedala moja poročevalka v eh, senci, namreč gospa Izaskun. Presenečen sem nad stališčem skupine EFDD, kajti skupina EFDD je običajno razmeroma evroskeptična. Eh, naša skupina je eh, bolj federalistično usmerjena. In uh, preseneča me, da ste pripravljeni uh, posegati v notranje prostojnosti državne področje prometa. To se mi zdi, da je v nasprotju z uh, načelom subsidijarnosti in mislim, da uh, moramo biti uh, realistični. Gospa Bilbao je izpostavila eh, kompromisni predlog, ki pa eh, močno vpliva na nacionalno zakonodajo. Na nacionalno zakonodajo. Kuh. Hvala lepa. Evropska komisija. Beseda je vaša. Gospa Koševska, vidite, se da znam izgovoriti vaše ime. Hvala lepa, gospa predsedujoča, dober dan, dame in gospodje. Najlepša hvala, da ste nam dali besedo in da lahko spregovorimo o kompromisnih predlogih eh, v zvezi z kombiniranim prevozom. Rada bi se zahvalila poročevalki in pa poročevalcem v senci za zelo temeljito opravljeno delo in eh, vidim, da vsi razumete temeljni cilj Evropske komisije, ki se skriva za tem predlogom. Namreč gre za to, eh, da bi prenesli prevoz blaga eh, z cest na druge oblike prevoza. Ampak kot ste rekli, tega zagotovo ni lahko doseči, sicer bi to storili že pred leti. Naj na kratko spregovorim o kompromisnih predlogih sprememb, ki jih predlaga poročevalka v sodelovanju z drugimi eh, političnimi skupinami. Eh, kar zadeva omejitev razdalje, pozdravljamo eh, kompromis, eh, ki mislimo, da odseva eh, raznoliko situacijo eh, po Evropski uniji, kar zadeva terminale. Mislim, eh, da eh, bi bilo kontraproduktivno, če bi preveč omejevali eh, cestne eh, sklope, kajti če bo razdalja preveč omejena, potem bo težko poskrbeti za ta eh, preobrat. Eh, poleg tega eh, ste me podprli pri 20-odstotni omejitvi eh, celotne razdalje. Previdni moramo biti, da pri končnem predlogu uporabimo tudi natančne definicije, kajti v nasprotnem primeru se lahko zgodi, da bo prišlo do ponovnega prehoda eh, oziroma prenosa na ceste. Digitalizacija dokumentov eh, je eh, ključnega pomena in eh, sicer posod po Evropski uniji, zaradi tega moramo uspodbujati eh, še prav posebej te elemente in te vaše predloge pozdravljamo. Kombiniran prevoz eh, ne sme postati zapletenejši eh, zaradi različnih formatov, nacionalnih formatov, eh, ki bodo utežili eh, recimo pregled skladnosti. Eh, veliko je predlogov v zvezi z strožjimi zavezami na področju poročanja, še prav posebej, ko gre za dosego nacionalnih ciljev. upam, da bodo države članice sledile eh, našemu mnenju in da eh, bomo imeli smiseln predlog v tem parlamentu in pa svetu in potem eh, še. Komentar v zvezi s kompromisnim predlogom šest in pa drugimi predlogi sprememb, ki se nanašajo na državno pomoč, nasprotujem tem predlogom, kajti Eh, upoštevati je potrebno pravno podlago in eh, Evropska komisija lahko sicer predlaga spremembe, ampak eh, s pomočjo predlogov sprememb tega ne moremo storiti. In potem še končni komentar. Namreč povezava med eh, tem dokumentom in pa zakonodajo o prevozu, o cestnem prevozu. Eh, mislim, da je potrebno poskrbeti za eh, kombiniran prevoz, kajte le na ta način bomo lahko poskrbeli za ustrezno konkurenčnost in zaradi tega menimo, da je kompromis številka 4 zelo dober. pravi, da uredba o cestnem prometu velja tako, kot je vedno eh, veljala in eh, vedno znova smo poudarjali, da eh, se regulativni okvir za cestni prevoz, za zakonodajo o kombiniranem prevozu ne bo spremenil. Spoštovali bomo zasnovo v trenutni obliki. včasih se pojavljajo nesporazumi v zvezi z tem predlogom. Ampak eh, ta predlog želi eh, poskrbeti za določeno ravnovesje med različnimi oblikami prevoza. Hvala lepa. Hvala lepa za to stališče Evropske komisije. Gospa Ajuto, vam pa dajem zadnjo besedo. Ja, čisto na kratko. Rada bi se zahvalila za vse eh, predloge poročevalcev v senci, kar zadeva pravno vprašanje. Eh, to je bilo že pojasneno, vendar pa ni naš namen, da bi pripravili besedilo, ki na koncu ne bi bilo popolno. Eh, torej, seveda potrebujemo ustrezno evropsko zakonodajo seveda bo potrebno razjasniti vprašanja, ki so obvisela v zraku na prejšnjem plenarnem zasedanju, recimo vprašanje kabotaže. Besedilo v trenutni obluki eh, ne bo preprečevalo sprejem eh, različnih sprememb, eh, potem pa je bilo tukaj še vprašanje v zvezi z subsidijarnostjo. E, ne smete biti presenečeni, gospod Rike, kaj ti v besedilu e, dajemo veliki manevrski prostor državam članicam, te lahko same izberajo e, obliko prevoza, seveda pa jih moramo uspodbuditi, da se odločijo za kombiniran prevoz. Gre za neke temelje, kaj ti te Eh, če državi omogočimo, da ne sprejema vzpodbude, če ne poskrbimo za ustrezne vzpodbude, da se odloči za to novo obliko prevoza, do eh, premika nikoli ne bo prišlo. Torej, dajemo jim svobodo izbire, ampak države članice eh, bodo vseeno morali izbrati vse eno izmed možnosti. Ima jih pa vsaj 20. Najlepša hvala. Hvala lepa, gospa Juto. Naj vas spomnim, da bo glasovanje potekalo jutri in sicer ob devetih. In nadaljujemo z poročilom gospoda eh, Delija. Gre za spodbujanje čistih energetsko učinkovitih vozil za cestni prevoz. Kar takoj vam dajem besedo, gospod Deli. Uh, Potem pa bo potekala razprava z poročevalci v senci in prisluhnili bomo stališču Evropske komisije. Gospod Teli, beseda je vaša. Hvala lepa, gospa predsedojoča. Pravzaprav gre za eh, mnenje odbora za promet eh, in pravzaprav je to mnenje pritegnilo veliko pozornosti kolegov. 252 predlogov sprememb je bilo uleženih vse skupaj in uh, uspelo nam je eh, združiti eh, večino teh predlogov sprememb v 21 uh, kompromisov skupaj z poročevalci v senci mislim, da smo uspeli eh, doseči eh, cilje, ki smo si jih zastavili. Eh, najprej eh, gre seveda za neutralnost. Eh, želeli smo eh, nekoliko razširiti mnenje Evropske komisije, potem eh, gre tukaj za pravno varnost oziroma gotovost. Eh, gre za povezavo te direktive z direktivo o alternativnih eh, gorivih. Poleg tega pa smo si želeli zastaviti tudi realistične cilje, oziroma smo začeli zastaviti, želeli zastaviti realistične cilje za države članice. Eh, seveda pa gre tukaj tudi za obveze občin, regij in pa drugih javnih organov. Torej, z vsemi temi izzivi se je potrebno soočiti, če želimo izpolniti nacionalne cilje. V naše kompromise pa smo dodali tudi inštitucije Evropske unije, kar je pravzaprav novost, eh, glede da predlog Evropske komisije tega sploh ne eh, vključuje. Uh, ampak tudi v parlamentu imamo uh, voznike, avtomobile in tako naprej. Tako da mislim, da je logično, da to vključimo v to direktivo. Poleg tega smo vključili tudi nove kategorije vozil, eh, recimo eh, kategorijo L, tukaj gre za motorje in poleg tega. Eh, tudi eh, javne službe, eh, taksije in tako naprej. Mislim, da je rezultat razmeroma dober in sicer zahvaljujoč vsem poročevalcem v senci, ki so bili izjemno pripravljeni sodelovati in pripravljeni so bili prisluhniti mojim, mojim predlogom. Mislim, da smo dosegli dober rezultat in da bomo imeli dobro glasovanje jutri. Najlepša hvala. Merci beaucoup, monsieur Deli. Najlepša hvala, gospod Deli. Razprava se pričenja, gospa Anderson, beseda je vaša. Hvala lepa in hvala lepa gospodu Deliju za eh, vsa prizadevanja. Zahvaljujem se celotni ekipi. Mislim, da smo dosegli dober rezultat, kar kaže eh, tudi strinjanje med političnimi skupinami. Kar zadeva pozitivne vidike, mislim, da ste povsem pravilno povedali, da uh, smo razširili obseg in hvala lepa za predloge sprememb glede inštitucije Evropske unije in pa glede agencij. To je bil predlog spremembe socialistov in demokratov. Uh, radi bi eh, na tem še delali. Eh, kajti eh, mislim, da bi eh, lahko vključili tudi premične stroje in tako naprej. Vem pa, kako težko je. Poleg tega smo podprli tudi določilo o pregledu oziroma reviziji in pa o delegiranih aktih ne bi eh, rada ostala pri definiciji alternativnih goriv, kajti eh, nekatera izmed alternativnih goriv niso namenjena eh, čistim vozilom, ampak v tem trenutku je to pač potrebno sprejeti. Nasplošno pa menim, da eh, to prispeva k razpravi v odboru in, in ta razprava v odboru za okolje je izjemno zanimiva in zelo sem vesela, da je odbor za premet eh, sprejel tako konstruktiven pristop. Eh, najlepša hvala še enkrat. Hvala lepa. Gospod Lundgren, želite besedo? Ne. Gospoda Lunde. Hvala lepa gospa predsedojoča, hvala lepa vsem tistim, ki so odlično sodelovali pri pripravi teh kompromisov. Eh, želel bi si, da bi bil naš odbor bolj ambiciozen pri izbiri, kajti eh, ta direktiva bi nam morala omogočiti dobičkonosnost. Eh, vendar pa mislim, da z tem predlogom ne sledimo zares tržnim mehanizmom v prihodnih desetletjih eh, bo prišlo do velikih tehnoloških sprememb in zaradi tega bi morali biti bolj ambiciozni. Kar zadeva eh, izboljšave, eh, moramo več vlagati vsega, v razvoj čistejših vozil, na mesto, da poskušamo popraviti napake, ki so bile že sprejete oziroma ki so bile že storjene. Uh, in uh, želimo si uh, tudi uh, nove uh, predloge, ki mislim, uh, da bi lahko prispevali k uh, čistejši mobilnosti. In potem je tukaj uh, nova kategorija L, uh, pa tudi kategorija za avtomobile. Mislim pa, da potrebujemo strožja pravila. Potrebno je posodobiti to zakonodajo in hitreje delovati. Hvala lepa, gospod Dalunde. Gospa Kilonen, ali želite besedo? Ne. Potem pa kar prehajam k Evropski komisiji. Uh, Izabel Van Don, beseda je vaša. Govorila bom francosko. Hvala lepa, gospa predsedojoča. Prijeli smo splošno podporo temu predlogu in eh, veseli nas, eh, da se vsi strinjate, da je potrebno eh, razširiti obseg te kategorije. Poleg tega potrebujemo skupno definicijo čistih vozil. Poleg tega potrebujemo minimalne cilje. In glede na zadnji prispevek potrebujemo tudi mm, malce več ambicioznosti. to, kar smo razbrali iz različnih pogovorov, je, da bo potrebno še razčistiti določene točke glede definicije, glede ciljev in pa uh, glede izvajanja. Uh, kar zadeva eh, čista eh, vozila, brezemisijska vozila, mislim, da potrebujemo jasne definicije, ki bodo temeljile na omejitvah izpustov. Za službena vozila pa bomo ravno tako morali sprejeti odločitev. Kaj ti, kot ste videli, trenutno za to področje še nimamo standardov. Mislim, da bom s tem zaključila za enkrat. Mislim, da eh, se razprave razvijajo v pravi smeri in da je ta predlog eh, dober. Hvala lepa za vaše mnenje, gospod Delibes, je da je vaša v zaključek. Najlepša hvala. Hvala lepa vsem, hvala lepa tudi eh, za te pripombe. Ja, strinjam se s tem, da potrebujemo. Um, oziroma, da bi morali biti bolj ambiciozni, ampak naš cilj mora biti, da sodelujejo države članice, da sodelujejo mesta in vasi in to čim prej in lahko imamo zelo ambiciozne cilje na papirju, ampak če ti ne bodo dejansko uresničeni v mestih, eh, v vseh in v državah, eh, od tega ne bomo imeli prav velike koristi. Zares bi cenil, eh, če bi vsi obrali ta pragmatičen pristop in če bi skušali sprejeti uravnoteženo stališče, pri katerem bomo ambiciozni, eh, hkrati eh, pa bomo ostali na trdnih tlih. Najlepša hvala in eh, upam, da bo rezultat dober jutri. Ja, opozarjam vas, da bo glasovanje potekalo jutri ob devetih. Tako, zatem eh, zaključujemo z tem prvim delom dneva in eh, prosila bi vse tiste, ki niste koordinatori, da zapustite dvorano koordinatorji, vas pa prosim, da se vrnete ob 17.30, torej četrt ure prej, kot je bilo predvideno. Ob 17.30 bomo nadaljevali, eh, sicer pa se bo seja nadaljevala ob 9. uri zjutraj. Hvala lepa.